<clears throat> Hvala lepa. Gospe in gospodje, prosim, da se usedete. Razglasil bom rezultate volitev. Tu je rezultat glasovanja kandidatk in kandidatkov za funkcijo podpredsednika parlamenta. Oddanih glasov 703, neveljavnih glasovnic je bilo 14. To pomeni, da je bilo 689 oddanih veljavnih glasov. Absolutna večina je torej 345 glasov. Število bom povedal, oziroma rezultate bom povedal po um, abecedi, za kolega Alvara je glasovala 199 kolegov, za gospo Angelili 316, gospa Duron 182, kolega Karas 305, gospe, gospod Martinez Martire 277, gospod Macmillan Scott 225, gospod Papastamkos 225, 324, gospod Pitela 306, gospa Podimata 369, gospod Protaževič 267, gospod Šurjan 256, gospod Tarant 104, gospod Vidal Quadras 325, gospod Vlazak 196 in gospod Viland 268. Ugotavljam, da v prvem krogu noben od kandidatov ni dosegel potrebnega števila glasov. Deshalb ist, da alle 14 Plätze zu besetzen sind, ein Zato je potreben drug krok glasovanja, ker je treba zasesti vsa mesta. Kandidatke in kandidate sprašujem, ali želijo vsi kandidirati za drugi krok, ali kdo umika svojo kandidaturo. To ni fall. Ne, torej je seznam kandidatov v drugem krogu enak. Vse kandidature ostanejo in gremo v drugi krog. Pomočnice in pomočnike za volitve prosim, da se postavijo na svoja mesta. Die Stimmzettel werden gedruckt. Ich Glasovnice še tiskamo, pričakujemo jih vsak trenutek. Prosim, da tisti, ki štejejo glasove, že zauzame svoje mesta. Und Sie, hohes Haus, muss ich um Geduld bitten, bis äh, die Stimmzettel hier eingetroffen sind. Spoštovani poslanci, prosim vas za potrpljenje, dokler ne pridejo glasovnice. No, pravkar sem slišal, da so prišle. še enkrat bi vprašal, ali so pomočniki in pomočnice zauzeli svoje mesta? Še enkrat bom prebral imena. Frau Borsellino, Herr Sogur, Herr Panajotov, Herr Panajotov, Herr Pok, Herr Bago, Herr Kalinowski, Herr Kalfin, und herr perello rodrigues bitte nehmen sie ihre plätze an den wahlurnen. prosim da našteti poslanci ponovno zauzamejo svoja mesta ob volilnih skrinjicah drugače ne bomo mogli začeti in hvaležen bi bil če mi date nek znak ko se boste postavili ob svojo volilno skrinjico. Še enkrat sprašujem, so pomočniki in pomočnice na svojem mestu. Mi lahko nakažete, mi lahko nakažete ali ste na svojem mestu. Okay? It's okay? Nee? No. The members not Frage nochmal. Haben wir Še enkrat vprašam, ali pri vsaki volilni skrinici stoji pripadajoč pomočnik. Kdo manjka? Gospod Boselina je tu. Gospod Šogur. Gospod Panajotov. Tukaj. Gospod Pok. Tukaj. Gospod Bago je tukaj. Gospod Kalinovski. Gospod Kalinovski.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 Prosim, da se razdelijo glasovnice. Mislim, da ni treba ponavljati, kakšen je postopek. Postopek je enako, kot je bil v prvem krogu. 14 kandidatk in kandidatov lahko obkrožite. Če jih obkrožite več kot 14, je glasovnica neveljavna. Če ne obkrožite nikogar, je tudi neveljavna.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 qui se Le rezultat sera publié ce soir. Rezultat bo objavljen danes večer, ampak če bo prišlo do tretjega glasovanja, bo rezultat objavljen jutri. Bon Dobar tek. <laughs> ja, ja. Tretji Wahlgang ist morgen, das Ergebnis wird allerdings noch. Tretji krok je jutri, rezultat bo objavljen danes, tretji krok pa bo jutri. Sprašujem, če so vsi poslanci oddali svoje glasove. No, gospod kolega, ni treba tako dirkati. Okay. Darf ich die Wahlhelferinnen und Sprašujem pomočnice in pomočnike, če so glasovali. Ali so pomočniki in pomočnice glasovali? Da. Ali pa to ravno počnejo? ste vsi oddali svoje glasovnice? Ali ste vsi oddali svoje glasovnice? Imate vprašanje v zvezi s poslovnikom? Izvolite. presidente non propriamente un richiamo al regolamento però mi sembra incredibile no ne nujno k poslovniku ampak eh, neverjetno je da tukaj delamo pod takimi pogoji objektivno gledano tu sploh ne zagotavljate tajnosti Nepojmljivo je, da ste tako, v tako polni dvorani, kjer je kolega levo, desno, da se mora na, v takih pogojih glasovati. Vsak lahko pogleda, kaj obkrožaš. Potrebovali bi kabine, zato da bi res lahko uh, glasovali tajno. Ne prosim za to, za jutri, ampak mislim, da bi morali vzeti na znanje moje pripombo. Hvala. Hvala, kolega, sem vzel na znanje. Gospe in gospode, ponovno sprašujem, če so ste vsi oddali glasove. Ali so tudi pomočniki in pomočnice glasovali? Da, potem je volilni krok zaključen.